La séance est reprise. Naša seja se nadaljuje. Je voudrais vous rendre compte. Želel bi vas obvestiti o konferenci, na kateri sem včeraj sodeloval na povabilo komisarja Oettingerja. In sicer je šlo za konferenco o prihodnosti financ in financiranja Evropske unije. Več uh, izmed vas je bilo tudi prisotnih, uh, zlasti v panelu, uh, kjer sem tudi sam odgovarjal na vprašanja uh, moderatorke Nadje Kaldino. Komisar Oettinger je včeraj na konferenci potrdil uh, predlog, ki ga je predstavil tudi našemu odboru in bil je zelo odločen, da bo dosegel dogovor o večletnem finančnem okvirju za obdobje od 2020 do 2027 oziroma 2028, eh, že v pomladi leta 2018. Eh, torej do maja 2018 naj bi komisija predložila svoj predlog za večletni finančni okvir. Več ministrov je bilo prisotnih, trije ministri in en eh, ambasador iz štirih različnih članic Evropske unije. In vsi so imeli zelo obetavne predloge glede lastnih sredstev, glede potrebe po reviziji eh, celotne ovojnice proračuna o uvedbi dodatnih sredstev za naše prednostne naloge na področju obrambe, varnosti, migracij. Skratka, eh, vsi so bili zelo angažirani, predlogi so bili zelo obetavni, ampak eh, občutek imam, da lahko rečem, da je bil parlament pripravljen uh, sodelovati v razpravi in se ne mudoma lotiti dela, ter da tudi predsedniki vlad in držav uh, so pripravljeni predstaviti svoje vizije o prihodnosti Evropske unije. Prepričani smo, da uh, potrebujemo spremembe, uh, Eh, ko govorimo o proračunu za Evropske unije in da to tega tudi spremembe evropskega projekta. Eh, komisar je upošteval tudi morebitno, oziroma zelo verjetno zmanjšanje sredstev zaradi odhoda Velike Britanije eh, in po letu 2019 najverjetneje Britanija ne bo več sodelovala pri proračunu, kot je povedal, in potrebno bo najti sredstva, s katerimi bomo nadomestili izgube. Potrebno bo tudi zmanjšati določene izdatke in zagotoviti dodatne prispevke, na katere bodo pristale države članice. Skratka, eh, izpostavil je, da bi bilo koristno čimprej dobiti tudi stališče Eh, sveta in čim prej doseči dogovor glede nekakšne vizije za Evropo ter temu primerno eh, prilagoditi tudi proračun. Potrebno bo več prožnosti, eh, ne da bi pri tem ustvarjali nove proračunske galaksije, kot temu pravimo, torej galaksije najrazličnejših Eh, instrumentov, ki ne prispevajo k eh, berljivosti in razumljivosti evropskega proračuna za državljane. Eh, proračun torej mora biti razumljiv za državljane in tu obstajajo dejanske težave, ki jih je potrebno razrešiti, kajti po eni strani je zelo težko ne posegati po teh instrumentih, ki so ustvarili to vrstno galaksijo, ki je ne nadzorujemo več. Eh, in ki je na nek način tudi ni podvržena parlamentarnemu nadzoru. Eh, gospod Olbricht in gospa Gardija Zabal sta bila tudi prisotna na konferenci in ne vem, morda bi želela tudi sama povedati, kako sta to doživela. Gospa Gardija Zabal. Najlepša hvala zelo na kratko, ker ste pravzaprav že zelo dobro povzeli, kaj smo šli, slišali zlasti včeraj popovdne. Na panelu, v katerem ste sodelovali, je bil precej obetaven, prisotnih je bilo več predstavnikov vlad in podali so predloge, ki so v veliki miri skladni z našim pristopom v proračunskem odboru. Bila sem precej presenečena, zlasti, če upoštevamo, da gre za nekatere vlade, ki niso ravno proevropsko usmerjene, ampak vendarle pokazali so pripravljenost na razpravo o lastnih sredstvih, Eh, in o višini prihajajočega večletnega finančnega okvira. Eh, pripravljeni so bili govoriti o tem, katere prednostne naloge niso zadostno financiranje in moram reči, da sem predvsej eh, optimistična, zlasti potem, ko sem poslušala tudi jutranje panele o skupni kmetijski politiki, o strukturnih skladih. kajti nekako je bilo o teh dveh področjih govora, kot da gre za neka sredstva, ki bi jih lahko črpali za to, da bi financirali druga področja. Eh, res pa je, kot pravi predsedujoči, da moramo doseči dogovor čim prej in zagotoviti, da bo parlament v razpravo vključen že od samega začetka, kajti nedvomno bomo imeli kaj povedati o prihodnem večetnem finančnem okviru. Gospod Olbricht. Ja, najlepša hvala. Strenjam se s splošnim vtisom, sam sem nekoliko manj optimističen kot prejšnja govornika, ne zato, ker je, šlo, ker je bil eden od govornikov tudi namestnik premijeja moje države in sem gotovil, kakšna je naša državna politika, ampak ministri so bili iz eh, pomembnih držav in so predstavili zelo specifična stališča. Žal mi je, da tam ni bilo predstavnikov eh, netoplačnic, ki bi verjetno imela malo drugačna stališča. Eh, Ampak kakorkoli že, eh, prav je, da razmišljamo in, za, in eh, res je, da moramo računati na resno sodelovanje z ministri, ne samo z uradniki. Eh, spoštujemo uradnike, ki so pogosto bolj sposobni od ministrov, ampak vendarle oni niso tisti, ki sprejemajo odločitve. Tako da mislim, da moramo nadaljevati. Vem, da bo naslednja konferenca potekala januarja in mislim, da je vredno obiskati in slišati, kaj ljudje mislijo. Tisto, kar sem slišal do povdne, pa je bilo precej manj optimistično zlasti, kar zadeva kohezijsko politiko. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, gospod Rubik. Najlepša hvala, predsedujoči. Sam bi se dotaknil druge teme, namreč današnjega glasovanja. Težava je v tem, da je bil termin zelo kratkoročno določen in zato ima veliko kolegov težave s sodelovanjem na glasovanju, kajti vsi spremljamo tri ali štiri odbore in imamo številne druge dejavnosti v odboru. S Sam bi moral danes in jutri sodelovati na zasedanju VTO eh, v Ženevi. Kratkoročno sem odpovedal to potovanje, kar pomeni tudi dodatne stroške za parlament in za upravo. In tudi vsi sodelavci, ki bi eh, naj me spremljali, zdaj ne morejo na sestanek, ker je bilo kratkoročno sklicano to glasovanje. Tako da bi prosil za prihodnje, da uh, eh, pomembno glasovanje, in to je najpomembnejše glasovanje v celotnem letu, uh, Eh, da eh, jih načrtujemo dolgoročno in da so vsem čim prej na voljo informacije o tem, kdaj bo glasovanje potekalo. Za vse je težava, če moramo eh, kratkoročno spreminjati načrte, povedovati temine, kar pomeni veliko jeze, nevolje in stroškov tako da bi prosil, da v prihodnje termine prilagodite tudi poslancem, kajti ne spremljamo samo tega odbora, temveč imamo eh, vrsto različnih dejavnosti, ki so prav tako pomembne. Čeprav je vsaj eh, za me to najpomembnejša točka na dnevnem redu odbora za proračun v celem letu, tako da sem pač potem brez pomisleko odpovedal to potovanje. Ja, eh, razumem eh, vaše pripombe in obžalujem, eh, da nismo uspeli prej določiti dnevnega reda in časovnice, ampak tradicionalno ob ponedeljkih, torkih in sredah v zadnjem tednu septembra se posvečamo temu vprašanju in temu pravzaprav namenjamo te tri dni že, že leta. E, in skrajšali smo čas, ki je namenjen za obravnavo predlogo sprememb e, za proč, pročevalca in vseh ostalih, ampak žal smo končne kompromise dobili pozno in upam, da bomo prihodnje leto vas lahko prej seznanili s časovnico za e, glasovanje. You, gospod Carvama, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj, uh, Dodam še nekaj k temu, kar ste povedali o finančnem okviru po 2020. Za naš odbor je ključnega pomena, da razumemo in se zavedamo, da gre vendarle za zgodovinsko priložnost za Evropsko unijo in za naš proračun. če merimo, koliko optimizma bi kdo moral občutiti na podlagi včerajšnjega zasedanja panela, mislim, da je to malo uh, skrajno. Uh, vsi vemo, da tam ni bilo predstavnikov neto plačnic in da bo bitka s svetom težka, kajti njihove navade, eh, stare utrjene navade se zelo počasi spreminjajo. Uh, Ampak vendarle, to je naša dožnost. Naša dožnost je, da storimo vse, kar je v naši moči, zato da opredelimo stališče parlamenta, ki bo eh, čim bolj jasno. Druge priložnosti ne bomo imeli, to je to. In to se bo nedvomno odrazilo tudi v mnenju, ki ga sam pripravljam k poročilu odbora za proračunski nadzor. Hvala. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, naj samo pojasnim. Gospa Gardija Zabal in sam nisva govorila o nekih vtisih. Gre za vprašanje vsebine. Vsebina je bistvena. Vprašanje je, ali je bila vsebina uh, utemeljena, argumentirana ali ne. E, to so prvi znaki tega, kaj si lahko obetamo. Vsekakor imate prav, gre za okno priložnosti in e, seveda moramo biti zelo pozorni na to, kaj slišimo, ali gre samo za neke pozitivne pripombe ali gre za vsebinske komentarje. In videli smo, da se je razvila resna razprava o lastnih sredstvih. To je bil pomemben znak včeraj. Uh, Eh, to je nekaj novega. Res je bilo govora o tem, da se vsebinsko pogovarjamo o eh, lastnih sredstvih. Eh, nisem torej zgolj izrazil svojega mnenja, to je ključen element. Hvala lepa. No, če se bomo lahko v večji meri zanašali na lastna sredstva, bomo s tem olajšali življenje neto plačnicam in tudi neto prejemnicam. In eh, to bo tudi okrepilo duh skupnosti. No, koordinatorji so danes prijeli vrsto odločitev, eh, med drugim tudi imenovanja. Jens Gajer je bil imenovan za poročevalca za agencije in bo pripravil naše mnenje za odbor Libe v zvezi z uredbo o emisiji torej Agenciji za kibernetsko varnost in o preklicu uredbe o, o kibernetski varnosti in uh, informacijski politiki. ELS je izbrala poročevalca za naše mnenje za odbor PEŠ v zvezi z določitvijo protokola in ribolovnih možnosti. Uh, potem Uh, izbrali smo uh, destinacije in teme za javne predstavitve in misije. Javne predstavitve za leto 2018. Prva je predvidena v zvezi z oceno finančnih tokov v povezavi z mm, preseljevanjem v notranjosti Evropske unije. Potem eh, zunanji vidiki preseljevanja, vključno z uh, zunanjimi skrbniškimi skladi. Tretja predstavitev, eh, prihodnost pripravljalnih ukrepov na področju obrambe in razvoj skupne obrambne politike. Potem četrta tema, proračun Evropske unije in eh, pariški podnebni sporazum. Koordinatorji so prav tako določili destinacije za misije prva bo na Irskem v zelenem tednu v mesecu februarju, potem med zelenim tednom v aprilu bo potekala misija v Moldavijo, v mesecu maju v Španiji, v Baskiji eh, in potem julija Izrael in Palestina. Odbor za proračun bo v letu 2018 organiziral tudi delavnico o proračunskih vidikih v povezavi z evroobmočjem, o tem, kaj se dogaja in kaj eh, lahko pričakujemo. Eh, zlasti spričo tega, da naj bi bile vse članice zavezane postati članice evroobmoča. Eh, poleg tega predvidevamo tudi štiri študije Eh, zamude pri izvajanju kohezijskih politik, potem drugič agencija, ob, agencija opredelitev nalog in ustvarjanje eh, dobička na podlagi storitev, potem tretja študija eh, ocena neplačanih računov in potem Eh, potencijalni viri financiranja za evropski proračun, poleg eh, lastnih sredstev, naprimer eh, pristojbine pri izdaji vizumov za vstop v Evropsko unijo in tako dalje. Skratka, možnosti, kako bi pobirali pristojbine, s katerimi bi financirali proračun Evropske unije. To so torej informacije, ki sem vam jih želel posredovati prejeli ste zapisnik oziroma osnutek zapisnika za, eh, z našega prejšnjega zasedanja oziroma prejšnjih zaseden. Če ni nobenih pripomp, potem eh, lahko štejemo, da je zapisnik sprijet. Zdaj pa sledi točka o delu, ki ga upravljamo skupaj z odborom za proračunski nadzor. Eh, in sicer bomo govorili o poteku triloga eh, na področju eh, poenostavitev eh, finančnih pravil, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Zdaj bi lahko dali besedo gospe Gresle in gospodu Ashworthu, ki sta soporočevalca. Sicer pa seveda eh, pozdravljam vse delo, ki je bilo opravljeno na tem področju. Eh, veliko je bilo tudi komentarjev iz različnih eh, držav. Očitno so bile misije na terenu zelo učinkovite. Hvala lepa, hvala za besedo. Hvala lepa. Da, 32. Če nas smo se ogledali od 192 do 238 na stranih, 64 do 77, to smo že zaključili, kar se tiče javnosrednih partnerstv in kar se tiče skupnih določb glede finančnih akterjev. Nismo pa se bili enotni, kar se tiče delene uprave, še prav posebno kar se tiče EPA, kar se tiče javnih nacionalnih izjav in kar se tiče financiranja regionalnih virov ZEVSI. Potem smo govorili o enotnem nizu pravil, kombinaciji različnih programov na področju regionalne politike in tukaj tudi nismo dosegli soglasja. Vprašanje je, kdo lahko ustvarja evropske funkcije, izvršne agencije, tudi tukaj ni bilo dogovora, pa tudi vprašanje okvirne uredbe za agencije in zunanje revizije agencij. Potem še člen 73, ta je odprt in to zadeva tudi še druge člene uspešnosti za nas zelo pomembno in to mora biti v oceni programov tudi videno. Potem še drugi členi, vzdrževanje panela glede finančne pravilnosti. Naslednji trialog bo naslednji četrtek v Strasburu, začeli bomo znova pri odprtih točkah 1 do 84, tako da moramo na to tudi še misliti. Oktober bomo imeli še dva trialoga in dva dodatna sestanka novembra, tako je zaenkrat načrtovano. Žal pa smo morali en termin odpovedati. Bomo poskušali končati kar se da hitro. Hvala vsem, ki so spremljali pogajanja kar nekaj še zapostoriti, vendar pa glavno, da napredujemo. Hvala. Merci, monsieur Ashworth. Uh, chairman, very little I'll add. Hvala, gospod Ashworth. Hvala lepa. Nimam kaj veliko dodati k temu, kar je dala že poročevalka. Pak naj dodam. Prvotni namen je bil, da bi tole končali do konca jeseni letos. In kot je Inge pravkar dejala, smo zaenkrat imeli 12 ur trialogov in nismo še skozi prvi del. Kar predvsej področje, kjer soglasja ni med institucijami, tako da je še kar predvsej dela potrebno upraviti. Prav tako pa je še veliko točk, o katerih sploh še nismo govorili prvič. Tako da je časovni spored zelo, zelo natrpan. Nemogoče je, da bi to zaključili do konca jeseni, kot je bilo prvotno predvideno. Kljub temu pa vlagamo to veliko dela. Hvaležen sem kolegom, še posebno svoje soporočevalke in vam, predsednik, ki ste bili zelo konstruktivni v veliko podporo. Upajmo, da bomo predovali naslednji teden. Hvala. Eh, hvala za vse, kar ste nam povedali v zvezi s tem. Morda bi pa poročevalec v senci vseeno kaj dodal? Ne? No, potem gremo pa na naslednjo točko. Zahvaljujem se gospe Grasle in gospodu Ašarju in sedaj gremo naprej na naslednjo točko, nepremičninska politika. Hvala lepa, predsednik. Najprej samo kratko kratko obvestilo, preden potem pri glasovanjih pridemo tudi do odločitev. Imamo napovedan nepremičninski projekt, kjer še nismo dobili podobnih informacij. Gre za informacijsko pisarno Evropskega parlamenta in Evropske komisije v Parizu. Spomladi 2018 bi naj prišlo do selitve v novo zgradbo, kar je v Parizu vedno zelo ugodno po izteku trenutne najemne pogodbe. Vzroki so to, da varnostno niso zaščiteni prostori, da ni dovolj prostora za prireditve, strukturne reforme so, renovacija je potrebna in kljub vsem iskanjem ni bilo možno najti ustrezne stavbe. Sedaj iščemo prehodno stavbo, trajno stavbo pa bomo iskali še naprej. Toliko informacij torej imamo trenutno na voljo. Bolj podrobne informacije pa bodo poslane takoj, ko bodo podrobni podatki na voljo. Hvala. Merci. Merci de nous tenir informés. Hvala lepa, ker ste nas informirali o stanju zadev v zvezi s tem dokumentom. No in me zanima, ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem načrtovanim, eh, načrtovano selitvijo v Parizu, ni videti, no potem pa smo že pri glasovanju prosim, da uporabite svojo osebno kartico za elektronsko glasovanje, da bomo preverili, ali vse deluje, kot je treba. Ali sedaj lahko štejem, da ste vsi to naredili? Imamo 31 potencijalnih glasovalcev. 34. No, smo že pri 35. Ja, glavni poročevalec brez kartice, to torej je neverjetno. Torej, 36 jih imamo. E, trije od tistih, ki so na koncu dodali kartice, se niso jasno izrazili in bodo šteli manj kot drugi. No, s tem smo zaključili preverjanje, manjka nam dva glasova, ampak nič hudega. In zdaj smo pri razdel, oddelku 3, proračun za leto 2017, gospod Gajer, imate kaj dodati? Ne. Kaj pa v zvezi z drugimi oddelki, gospod Taron, poročevalec? Vi imate besedo. Hvala lepa, predsednik. Morda. Seveda bi nekaj del, ampak ne predolgo, ker so že govorili o transferjih. Pogovoril sem se s tistimi, ki so zahtevali prenose in kljub mojemu skeptičnemu pristopu sem precej optimističen. Čisto lakonično ste to lepo dali in vendar gre za zadeve, ki jih lahko sprejmemo kot zaključene sprejete brez glasovanja. Imamo štiri transferje, eno spremembo organigrama, če je nihče ne zahteva, da to posebej preverimo. Štejem, da je odbor za proračun to sprejel tako transferje kot spremembo organigrama. In sedaj ponovno dajem besedo Moniki Holmajer. Naj nam predstavi svoje stališče, preden začnemo s glasovanjem. Torej, na začetku bi nakratko predstavila projekt komisije v Luksemburgu, ki bi ga rada še odložila za dva tedna, da še zastavim nekaj vprašanj. Gre za stavbo, ki izhaja iz tega, da stavbo Jean Monnet smo morali zapustiti julija 2014 zelo na hitro ustrezne preiskave so to tudi nam nujno svetovali. Potem smo najeli v zgradbi Dožbah v Krilo E2 nadomestne prostore. Izkoriščene razmere v Žamu ne so bile, da smo imeli 7800 kvadratnih metrov. Težave, ki jih imamo v tem trenutku s prehodnimi razmerami, pa je, da imamo precej manj kvadratnih metrov, to ne zadošča. Dela pa tudi potekajo zamudo v nadmestni stavbi. Sedaj moramo zavračati nekatere projekte. Nekaj vprašanj imam za komisijo in na naslednjem sestanku odbora za proračun bi rada to obravnavala, bi rada to odložila do takrat, ker imamo tudi nekaj skladiščnih kontejnerjev, kjer eh, vse skupaj ni prav jasno, že nekaj čez 6000 evrov vse skupaj stane na mesec. Imamo pa tudi nekaj stvari, kot je osebe OEN, ki zaradi jamstvenih razlogov ne sme uporabljati upreme parlamenta. Ja, če je pa tako, potem pa moramo to spremeniti. Moramo spremeniti te jasne razloge. Ne bomo zdaj dvakrat nabavljali upreme. Zakaj ena institucija od druge institucije eh, ne more uporabljati določeno upreme? To se mi zdi neverjetno. In potem komisija, da, bi imeli, da ne smejo imeti internega in zunanjega osebja skupaj v istih prostorih. Tega tudi ne razumem, zakaj bi zato ne imeli nove prostore. Uh, višji transportni stroški, to razumem, dodatni stroški zaradi osebja. Sedaj bi želeli najeti stavbo, ampak cena za najem pa je veliko više kot za ostanek stavbe. Precej više. To nam želijo lepo prodati, ker so nam začunali samo čiste stroške za najem, ne pa za prenovo. Ampak ta prenova bi potem pomenila, da bi plačali dvakrat več kot za normalne dnevne stroške. Zato bi se rada pogovorila o tem in bi o tem potem se pogovarjali dva tedna kasneje in potem pripravili mnenje, če bo treba. Če pa ne, pa zato, ker bo komisija podala zadovoljive odgovore. Preventivno pa bi morda lahko sklenili to, da to prestanem za dva tedna, ker se mi dva in polkratnik cene za štiri leta zdi preveč za prehodno rešitev, tako da ne bomo imeli nove stavbe. To se mi zdi veliko. Drugič, druga stavba, druge stavbe komisije so ne problematične, to je stavba CDMA in B28. Ne bom se letila podrobnosti. Eno stavbo so začeli 2004 z najemom, z drugo 2006 in nasprotju z drugimi je tukaj vse zelo pozitivno. Namesto 5,9 milijonov bi v prihodnje najplačevali 4,3 milijone evrov, malo več, torej več kot 1,5 milijona manj na leto, torej 26 odstotkov manj. V drugi stavbi pa bi z 4,1 šli na 3,1 milijona, minus 24 odstotkov, to lahko samo pozdravimo kot odbor za proračun, kajti učinkovitost stroškov je jasna in prosim vas za podporo za ti dve obe stavbi. Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje, komentar, mi videti? No, potem glede stavbe v Luksemburgu bomo to predstavili za dva tedna in glede Brusla, ulica Marsovih pol, eh, Rue de Champ de Mars in Rue Belliard, to je tudi po mnenju poročevalca smotrno, ker bomo s tem prihranili. Torej, prosim, dvignite roko tisti, ki to podpirate. Dvignite roke tisti, ki to podpirate. Hvala. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Govornika ne slišimo, ker je mikrofon izključen. Sedaj smo pri predlogih sprememb, ki jih bomo pregledali in o njih glasovali o proračunu Evropske unije za leto 2018. S tem bi spet podaril pomen tega sestanka današnjega in jutrišnjega ker tisto, česar ne bomo uspeli obdelati danes popovdne, bomo morali opraviti jutri. Gremo torej k glasovanju. Imamo 2392 predlogov sprememb. In splošni vrčevalci Zigfrid Mersan in Richard Ashford za ostalo. Mislim, da nas čaka intenzivno delo in že vnaprej se vam zahvaljujem, zahvaljujem se pa tudi poročevalcema za opravljeno delo v več mesecih. Bilo je opravljenega veliko dela tudi na dokumentih in na rezolucijah in sedaj se moramo tega lotiti s pregledom predlogov sprememb, predlogov kompromisov, to je še zlasti občutljiva zadeva. Če dovolite, bomo šli na glasovanje in sicer po vrsti. Danes popovdne bomo glasovali o oddelku 3, torej proračun komisije, to je razdelek 5 in administrativne vrstice, potem agencije, potem ena A, ena B, dve, tri in štiri. Potem gre tu še za prejemke in posebne instrumente. In če nam bo uspelo, morda še upravimo pilotske projekte tako da se moramo tega lotiti kar hitro, ker moramo zaključiti ob 18.30. Potem gremo jutri naprej z vsem tistim, kar ni uspelo storiti danes, eh, glede oddelka 3, glede plačil. Potem pa bomo glasovali še o drugih oddelkih in zaključili z oddelkom 1, torej s proračunom parlamenta. Ampak, preden se lotimo glasovanja, dajem najprej besedo poročevalcu, da nam ne bo očital, da mu tega nismo omogočili in naj nas vodi v našem odločanju glede kompromisov. Gospod Morsan, hvala lepa predsednik, hvala lepa kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so intenzivno trdo delali z nami v zadnjih tednih. Poročevalci o senci, politične skupine, osebni svetovalci osebe političnih skupin in seveda sekretarjat odbora za proračun. Bili so ključnega pomena za to, da lahko danes predstavimo svežen, ki je po moje zvest političnim prednostnim nalogam parlamenta, ki smo jih izrazili od začetka letošnjega leta. Prav tako pa to izpolnjuje pričakovanja, ki jih imajo, po našem mnenju, državljani Evrope v EU. Kaj vključuje ta kompromisni svežen? Najprej seveda izkoriščamo določbo prožnosti, ki jo nudi večletni finančni okvir, zato da bomo lahko financirali politične prednostne naloge, kot sem že dejal. Najprej seveda zavračamo vsa krčanja sveta, kaj ti menimo, da če bi sredstva znižali, kot opredeva svet, to pomeni manj sredstva za raziskave, inovacijo, infrastrukturo, MSP, točno na tistih področjih, kjer ustvarjamo delovna mesta in kjer krepimo Evropo, če bi sprejeli to, bi seveda jasno šli po poti šipkejše unije, šipkejšega proračuna za šipkejšo unijo. Zato prvič bomo povišali vse na prvotne ravni. Še prav posebno, kar se tiče raziskave in inovacije. Krčenje tukaj je nespremljivo. Veliko dobrih projektov je tukaj in tukaj potrebujemo sredstva. Drugič, Evropska komisija prav tako predlaga, da ustvarimo Evropski solidarnostni organ od začetka naslednjega leta. Tukaj mislim, da se zadeve še odvijajo, to želim podpreti ampak dokler zakonodajni postopek ni končan, ne moremo vedeti, zakaj točno bo šlo. Zato torej se vračamo na nivo, kjer je bilo. Tukaj bomo dali sredstvo na razpolago, ko bo zakonodajni postopek končan. Dva glavna pristopa imamo. Prav tako bomo povrnili raven sredstev pri vseh EFSI projektih, kot je bilo stojišče parametra želani. Potem pa razdelek 1a. Tukaj predlagamo 143 milijonov evrov več, tukaj smo malo nad 56 milijonov evrov, kolikor je zgodna meja pri NA, ker želimo financirati MSP, -ja. smo pa zelo odgovorni pri sredstvih, ki jih namenjamo. 22 milijonov evrov za kozme, 15 milijonov evrov za Evropski razkojni svet, 10 milijonov za instrument za MSP, -ja, 10 za Marie Curie, raziskave, 32 milijonov za Erasmus in 8 milijonov evrov za štiri posebne letne dogodke. NAB, o tem smo se veliko pogovarjali z drugimi političnimi skupinami, o pobudi za zaposlovanje mladih. Projekt, ki je zelo pomemben, eh, raven pa sposobnost mladimi je še vedno zelo visoka. Evropijno odločili smo se, da 233 milijonov evrov, koliko jih predlaga komisija v osnotku proračuna, je zelo oddaljeno od tega, kar Evropa trenutno potrebuje za boj proti brezposobnosti med mladimi. Predlog po razpravah s političnimi skupinami je, da bi zahtevali 600 milijonov evrov za pobudo za zaposlovanje za mlade naslednje leto. Dve razdelek 2. Tukaj manjše povišice, predvsem zaradi vprašanj, ki so povezane s podnebnimi spremembami, 21 milijonov evrov, 6 milijonov za mleko in mlečne proizvode, skladiščenje teh proizvodov, to so odtevali kolegi Agre in 15 milijonov evrov, to je pomembno za mlade kmete, kajti želimo mladim v Evropi dati več možnosti tudi na podrženskem področju. Denar za mlade kmete pomeni več zaposlovanja na podrželju migracija in varnost, boj proti begunski krizi, to je eno od prednostnih nalog parlamenta. Zato smo se gledali tudi zelo podobno z direktri. Morali smo biti zelo odgovorni, kot veste, ni bilo nobene meje več do manevrske prostora do zgornje meje, tako da smo se odločili ukrepiti agencije unije, ker je to potrebno, kajti menimo, da če damo več sredstev agencijam unije, kjer je to potrebno, kot sem dal, kjer imajo več pristojnosti, lahko dosežemo več, porabimo pa zgolj malo več. Evropol 10 milijonov, jaz od 26 je pol 3,3, Eurojus 3,1 milijona evrov. Da damo jasen znak, da smo pripravljeni nadaljevati se ukvarjati z vprašanjem migracije in begunske krize, povečamo tudi AMIF za 20 milijonov evrov in sklad za notranjo varnost za 15 milijonov evrov. Dodatno tudi 21 milijonov za kulturo in državljanstvo. Razdelek 4, kolegice in kolegi, moramo spetiti še pomembno odločitev, kot veste, ali bo instrument za begunce s Turčijo se nadaljeval, dokler tega ne vemo. Nimamo dokončno besede pri razdelku 4, kaj ti To bo odvisno od tega, ali bomo nadaljevali s tem ali ne. Kljub tej negotovosti pa še vedno moramo praviti naše delo in to smo storili na zelo odgovoren način. Tako da ne presegamo zgornje meje, v razdelku 4 ostajamo znotraj tega in predlagamo 120 milijonov evrov več za južno sosedstvo. To je področje, kjer je največ pritiska, kjer so največji izzivi v tem trenutku. 25 milijonov evrov za vzhodno sosedstvo, 35 milijonov evrov za Balkan, tudi zato, da podpremo stabilnost v regiji, prispevek Erasmusa, različni projekti, razdelko 426 milijonov, 4 milijone za turško-ciprsko skupnost, pomemben prispevek iz našega proračuna za proces na Cipru, 25 milijonov za DCI in 24 milijonov za humanitarno pomoč. Prav tako smo se med poročevalci pogovarjali o financiranju Turčije. Tukaj smo sklenili, da bomo sledili strokovnjakom v AFET-u, ki pravijo, da kar se tiče financiranja političnih reform v Turčiji, moramo sredstva zmanjšati glede na razvoj dogodkov v Turčiji. Menimo, da se Turčija, kar se tiče političnih reform, ne pomika proti evropskim standardom. Zato smo se odločili, da bomo zmanjšali za 15 milijonov evrov vrstico za Turčijo, dodatnih 30 milijonov evrov pa bomo dali v rezervo, kajti želimo si, da se razmere Turčije spremenijo in upamo, da bomo doživeli bolj pozitiven razvoj dogodkov, zato imamo sredstvo v rezervi. Signal je jasen, ta sredstvo bodo dana na razpolago takoj, ko bodo človekove pravice, svobodo govora, temeljne svoboščine spet spoštovane v Turčiji. Prav tako, kar se tiče drugih agencij, predlagamo zgolj manjše poviške za druge agencije razen agencije za pravosodje in notranje zadeve. ESA 5,5 milijonov, to so že dobili glede na novo zakonodajo in nove pristojnosti, ki jih imajo. Gospod predsednik, to je pregled tega, kar predlagamo po razdelkih, sedaj pa potrebujemo jasen mandat parlamenta danes v boru za proračun in konec oktobra na plenarnem zasedanju, da se bomo lahko zapostavili svetu v težkih pogajanjih z dobrim mandatom. Kar se tiče pripravljenih ukrepov, pilotnih projektov, pa smo tudi podali svežen, ki odraža prednostne naloge političnih skupin in parlamentarnih odborov v parlamentu. Mislim, da lahko to podpremo. Hvala lepa, veselim se glasovanja in resnično hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali z nami v zadnjih dveh tednih. Vem, veliko dela je bilo vendar pa delo je dobro upravljeno. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod generalni poročevalec. E, vidim, da ste vložili to veliko naporov svojim sodelovci, zato se vam zahvaljujem se, da bomo iz hvalu glasovali o tem. Sedaj pa vi, gospod Ešvrt, o vašem delu. Uh, Hvala lepa, predsednik, tudi sam se želim zahvaliti kolegom v odboru, podšlovcem v senci, njihovemu osebju za trdo delo in za dobre kompromise, s katerimi vstopamo v ta pogajanja. Naj vas spomnim, nikoli ni lahko najti praga ravnovesja med ostalimi oddelki. Naj vas spomnim, aprila letos je parlament na 2,3 odstotka omejil povečanje proračuna glede na inflacijo, se mi je zdelo, da je to eh, bilo odgovorno, razumno stališče. Zato sem predlagal temu odboru, da je to tudi primerjali kriterij za druge institucije. Vendar pa, kot to pravim, sem med svojimi predlogi potem prepoznal tri institucije, ki imajo dodatne potrebe, ki so tako opravičljive in potrebne in zato sem dodal dodatna sredstva nad temi 2,3 odstotki. To je še prav posebno Evropsko sodišče, kjer gre za več sredstev za varnostno vprašanje in tudi za pravske storitve. Potem pa še prednostna naloga Evropskega parlamenta, strategija težka komunikacija, tukaj sem se tudi odzval, moji predlogi. Po drugi strani skušajo zagotoviti proračunsko disciplino in skušajo zagotoviti, da bomo s pojočevanjem druge vseeno dosegli cilj 2,3 odstotka. Dva odbora sem prepoznal, ker sem predlagal zamrznitev. Pri računskem sodišču pa sem predlagal tudi kar nekaj prihranku, kar se tiče uspešnosti in učinkovitosti. Ta priporočila so bila sprejeta. Kar se tiče računskega sodišča, moramo omeniti, da je na glasovanju seznamu manjša napaka. Glasovali bomo samo enkrat o 4 milijonih evrov za rezervo za računsko sodišče. Naj omenim tudi, da sem se odločil, da bom sledil tradicionalnemu protokolu, in spoštoval tako imenovani džentlmenski sporazum in zato nisem skušal spreminjati proračuna sveta. Prav tako sem zaščitil ombudsmana pred nadaljnim krčenjem sredstev in sem tudi povrnil prvotni proračun Evropskega nadzornika podatkov, tako da bodo lahko pravili svoje naroge, kot je zahtevano od njih. In končno naj izpostavim, da moji predlogi predstavljajo kompromis koliko se le da sem skušal sprejeti mnenja in predloge drugih skupin in odborov. In spet se jim za to zahvaljujem. Zahvaljujem se jim za dobre kompromise in upam in predlagam, da podprete ta predlog, ker je to odgovoren predlog. Hvala. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Hvala, hvala, gospod poročevalec. Hvala tudi poročevalcu Senci, hvala za vse to dobro upravljeno delo, ki nam bo sedaj omogočilo, da se bomo zelo jasno izrazili v glasovanju. Pojdimo torej na glasovanje. Smo pri oddelku 3 in sicer v pet tem oddelku, razdelku. Potem imamo tu aneks ena, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, odobreno, sprejeto. Drugi podblok, ki ga vidite v prilogi predeljnica dve, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Sprejeto. Sedaj imamo ločeno glasovanje. Najprej z Olafom. Prvo vrstica 2-4-1-7, to je za, to je proti. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali ne, dva se nista oglasila. No, sam sem glasoval. Ali smo zaključili? Sprejeto z enim glasom proti 13, dva vzdržana. Potem gre tukaj za pridržke. Prva za ula, kdo je za, kdo je proti. Kdo pa se vzdrži spred? Druga rezerva v zvezi s plačami članov komisije. Kdo je za? Proti. In kdo se vzdrži? Mislim, da je bilo to zavrno, ampak bomo preverili. Preverimo elektronsko. Skrutin je klo. se opusti. Konec glasovanja in sicer 36 proti 10 zavrnjeno. Potem glede posebnih svetovalcev, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Tri pripombe in sicer najprej. Nič štiri, nič ena, nič štiri, nič dva, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno sprejeto. Druga vrstica v zvezi z javnimi prostori, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretja vrstica, 25 nič, 1 nič, 2, 13, kdo je za, kdo je proti in kdo se vzdrži. Zavrnjeno. Sedaj smo pri agencijah. Tri podbloke imamo in sicer. Prvo je v prilogi pregledica ena, kdo je za, proti in kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi podsklop, to je priloga dve, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto sprejeto. Tretji podsklop v prilogi preglednica 3, kdo je za, proti in kdo se zdrži, sprejeto. Potem gremo naprej, glasujemo ločeno, imamo serijo predlogov spremem, začne se z nila nič 4, nič 4, 11 konča se z nič 4, 4, 13, namen je bodi si izbris vrstice, bodi si znižanje sredstev. In sicer je mnenje poročevalca negativno. Ali se bomo sedaj eh, odločili, da skupaj glasujemo od teh 20, je kdo proti? Torej, bomo za vse skupaj glasovali, se strinjate? Zmenjeno v svežnju glasujemo. Torej, kdo je za te predloge sprememb? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Ti predlogi sprememb so zavrnjeni. Če daj smo pri vrsticah, za prvo ne glasujemo, potem 33 nič 2 nič 7, evropski vrstic, Inštitut za enakost med spoloma, kdo je za? Kdo je proti? In kdo se vzdrži? Sprejeto. Potem vrstica 33, nič 4, nič 4, pravosodno sodelovanje v okviru Eurojusta, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Sedaj smo pri razdelku 1a. Prvi podblok, ki govori o sredstvih kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi podsklop. ki govori o evropski solidarnosti. To je predsednica dve v prilogi, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Tretji podsklop, priloga tabela 3, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Četrta preglednica, no sedaj smo pri preglednici štiri v prilogi, kdo je za, proti in kdo se vzdrži, sprejeto. Peti podsklop, kdo je za, proti, zažanje sprejeto. Sedaj smo pri glasovanju po telih, imamo celo serijo predlogov spremembe, ki izhajajo iz vrstice nič ena, nič štiri, nič pet, do nič ena, nič štiri, nič sedem. Za vse to lahko glasujemo hkrati, če nima nič, če nič proti. Torej, kdo je za potrditev teh predlogov sprememb, kdo je proti tem predlogom in kdo se vzdrži? Zavrnjeno sedaj smo pri kompromisu v vrstici nič dve, nič dve, nič ena. To je pod sklop štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Ta kompromis je sprijet. Predlog spremembe guje je s tem brezpredmeten. Potem nič dva, nič tri, nič dva, nič dva. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj smo pri nič dve, nič štiri, nič dva, nič tri, kompromis glede podsklopa tri, kdo je za. Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog se mi meguje, je s tem brezpredmeten. Sedaj pa nič štiri, nič tri, nič ena, nič ena. Kdo je za? proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Potem smo, imamo štiri, ni štiri, ni štiri, nič ena, nič pet do nič sedem, to tem bomo tudi glasovali skupaj, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, to je zavrnjeno. In potem nič štiri, nič tri, nič ena, nič osem, kompromis pod sklop ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Guje prejel spremembe 72 nič 3, je s tem brez predmeta. Nič 4, nič 3, nič 2, nič 3, mikrofinance in socialno podjetništvo, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem nič 8, nič 2, nič 3, nič 1, kompromis v podsklopu 3, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto guje, pa je v svinji 37 s tem odpade. Sedaj imamo potem nič 8, nič 2, nič 4, nič 2, kdo je za, proti, to se vzdrži sprejeto. S tem odpade, prejo se jim beguje 734, sedaj pa vrstica nič 8, nič 2, nič 6, kompromis glede pod sklopa 3. Povratek eh, sredstev FC, kdo je za proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Predloguje 7530 odpade. Euratom, nič 8, nič 4, nič 1, nič 1. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj kompromis v vrstici nič 12, eh, nič 2, nič 1. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? sprejeto, s tem predlog spremem beguje 7039 odpade. Vrstica 13 nič 12. Sedaj smo že preko osnutka proračuna, kdo je za, pre, proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak preverimo raje. Glasujmo. Zaključeno glasovanje zavrnjeno 23 proti 13. Vrstica 14 ni 4 nič ena kompromis v podklopu 1. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Guje, predlog svim je 70, 45 s tem odpade. 15 nič 2 nič 2. S tem glasujemo skupaj. To je 15.2.3, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 18.5.3 je na kompromisu po sklopu 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, GUE 72.59, s tem odpade. Sedaj pa imamo nove vrstice, ki so bile na novo vzpostavljene, 15.2.3 vendar lahko o njih glasujemo skupaj, od nič ena nič dva nič šest do štiriindvajset nič dve dvainpetdeset, če ni nihče proti, predlagam, da o tem glasujemo skupaj. Kdor je za, ne dvigne roko. Tisti, ki ste proti, dvignite roke in tisti, ki se vzdržite, zavrnjeno. No, sedaj v rezervah, vrstica 12 nič 2 nič 3, dva predloga sprememb. predlog spremembe zeleni 84-92, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog je kon 66-29, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa razdelki nič 2, nič 2, nič 1. Predlog spremembe glede naziva vrstice, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Potem še en predlog v zvezi z mikromalimi in srednjimi podjetji, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem v zvezi z malimi in srednjimi podjetji, kdo je za, torej o MSP-jih, kdo je za, proti, vzdržani. to je IMKO 66-50, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Nič, dva, nič, ni nič ena. Orodja skupnega trga, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Torej, Bud 45-20, to je za, proti vzdržani, potem Bud 45-21, za, proti vzdržani, to je zavrljeno. Vrstica nič, dve ničini, štiri, imko 66-52, to je za, proti vzdržani, sprejeto. Nič, dva, nič, štiri, nič, dva, nič, tri, fem 64, nič, ena, to je za, proti vzdržani. Zdržani, sprejeto. Ni štiri, ni štiri, nič ena, nič pet, ved, 84, 51, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Nič šest, nič dva, nič ena, nič ena, tran, 55, 80 in ver, 84, 71, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tran, 55, 81 in ver, 84, 70, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Nič šest, nič dva, nič ena, nič dva, vert 84, 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nič osem, raziskave in inovacije, bud 65, 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nič osem, nič dva, nič dva, nič dva, fem 64, nič dva, kdo je za kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Nič o se ni žal, nič ni žal, en vi 54, 12, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno gremo na 15 nič 2 nič 1 nič 1 z dvema prilogonskimi ve kult 61 47 in več 84 55 to je za mislim da sem preskočil eno vrstico pravi predsedujoči oprostite mi se vrnemo nazaj 13 nič 3 12 memb 90 nič 2 kdo je za proti Vzdržani, zavrnjeno. 15 nič 2, nič 1, nič 1. To sem prej že omenil. Kult 61, 67, več 84, 55, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vrstica 15 nič 2, nič 1, nič 2. Kult 61, 48, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Več 84, 56, eh, strategija integracije beguncev, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 nič, dva nič, tri nič, ena, gospodarsko pravo, pravo družb, tri je amandmaji so tu, kdo je za, proti, da se vzdrži, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o vrsticah v razdelku 1b. Imamo en podsklop, ki presega osnutek proračuna. Tu boste videli v prilogi preglednico 2, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Potem imamo tu proračuna glasovanje po delih in sicer imamo serijo 13 predlogov sprememb za bodi si izbris ali znižanje sredstev in sicer imamo tukaj vrstico nič 4 nič 2 60 do 13 nič 8 nič 1 torej tisti, ki ste za vse to dvignite roko, tisti, ki ste proti, in vzdržani, to vse skupaj je zavrnjeno. Sedaj smo pri glasovanju o novih vrsticah, nič 4, nič 2, 21, memb 90, nič nič, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Vrstica 13, nič 4, 69, z dvema predlogoma s PMVCR 53 in BUD 4519, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo celo serijo predlogov sprememb, ki se vrtijo okrog iste zadeve, iste logike. In sicer gre za premestitev beguncev in integracijo Romov eh, z rezervami, ki se gibljajo med 5 do 10 odstotki. In tu gre za to, kar nam bo dovolila gospa Grasli. Ali mislite, da lahko glasujemo za vse skupaj? Se strinjate s tem? Prav. Hvala lepa, ker se strinjate. No, tisti, ki ste za, te rezerve dvignite roke. Okay zdaj tisti, ki ste proti in vzdržani. S tem smo vse te predloge spremem zavrnili. In zdaj še zadnje vrstice, nič 4, nič 260. Bud 46, 28, gospe Gresle, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bud 45-52, Gardija za val, kdo je za? Proti? In kdo se vzdrži zavrnjeno? Ni 4, ni 2, 61, Bud 46, 31, gospa Gresle, kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Bud 45-54, gospa Gardija za val, kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani?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 Nič štiri, nič šest, nič ena, guje, 70, 15, bud, 46, 72, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. SD 77, nič 7, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, nič 4, 17 zaključek Evropskega regionalnega sklada, MEM 90 nič ena, velikonočni sporazum, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 13 nič 63, Budg 46 nič en in sicer nastanitev prositev za azil, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bud 46 nič 2, nove UNESCO strani To eh, je za proti vzdržani sprijeto. Preverimo? No pa preverimo. 13 nič 3, 60, torej bud 46 nič 2. Preverjamo. Preverjamo. je to zaključeno. Zavrnil z 20 proti 16. Sedaj pa 13, nič 3, 61, bud 66, nič 3, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Bud 66, nič 4, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo raje. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Še kdo od LS opusti svoj glas, ker imamo enega preveč? No, sprejeto 20 proti 16. Smo pri vrstici 13, 62, bud 66, nič 5, gospe Grasli, kdo je za? Proti? In kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Bud 66, nič 6, gospe Grasli, kdo je za? Proti? Vzdržani spreto. 13, nič 4, 60, bud 66, nič 7, gospe Grasli, kdo je za? Proti? Proti? in da se vzdrži zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali. sur la rubrique 2, un premier. Glasujemo o razdelku 2. Prvi podsvežen, ki ponovno spostavlja sredstva, to je v preglednici 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi podsklop, ki presega osnutek proračuna, podrobnosti so v drugi tabeli. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Prstica nič pet, nič dva, nič pet, devet in devetdeset. Guje sedem, nič sedem, devet. Kdo je za? Ne moremo glasovati v svežnju, ker to presega sredstva. V preostanku bomo lahko glasovali v svežnju. Torej glasujemo o nič pet, nič dva, nič pet, devet in devetdeset. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa v svežnu. Nič pet, nič dva, nič devet, nič osem. Do trinajst, nič osem, nič dva. Kdo je za te predloge spremenj? Dvignite roke, prosim. Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeni so vsi predloge. 34 nič 2 nič 2, tu imamo kompromisni predlog spremembe, pod svežem 2, kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog GUE 7 nič 6 8 je brezpredmeten. E, zdaj pa ločene vrstice ali nove vrstice, nič 5, nič 4, 60, nič 5, GUE 7, nič 7, 5 in BUD 4, 6, 7, 3, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica ni 7208, Evropski sklad za otoke. Guje 709 nič, buč 4705. No, vrstica, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Nič 7, nič 2, nič 8, guje 7, nič 3, 2, buč 4, 7, nič 4, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa pripombe. Nič 5, nič 2, nič 5, 99, GUE 779, BUD 4676, to je za, proti, zdržani, zavrnjen. Vrstice nič 5, nič 2, nič 8, nič 3, AGRI 6212, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Vrstice nič 5, nič 2, 1199, BUD 4243, kdo je za, proti. ni jasno, tako da bomo preverili. Glasujte, prosim. Vrstica nič pet nič dva enajst devetindevetdeset, predlog puč štiri dva štiri tri. Ste si glasovali? En glas manjka. Konec glasovanja. Zavrnjeno 36 proti 11. Prosim, da dvigate roke. Prsica nič 5, nič 3, nič 1, nič 1. Eh, schema za enotna plačila EVD 8605. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Vrstica nič 5, nič 3, nič 1, 1, nič. Schema temeljnih plačil je VD 861 nič, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Nič 5, nič 4, 60, nič 1, spodbojanje vzdržnega razvoja podeželja, buč 4, 6, nič, nič, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Rubrik 3. Razdelek 3. Prvi podsklop, ki ponovno spostavlja osnutek proračuna, eh, najdete preglednico v prilogi. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. Drugi podsklop, ki presega osnutek proračuna, podrobnosti so v drugi tabeli. Kdo je za? Proti. Zdržani sprijet. Zdaj pa glasujemo ločeno. Lastica 16 nič 3 nič 2 nič 3, eh, kjer eh, mislim, da več, v vseh predlogih smo pod predlogi, kdo je za ta svežen, kdo proti. Dor se vzdrži. Ti predlogi so zavrnjeni. Resnica 23 eh, nič 3 nič 1 nič 1, kompromisni predlog pod blok 1 pri razdelku 1a, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In predlog GUE 7 nič 5 7 je brezpredmeten. Zdaj pa glasovanje o novih vrsticah 18 nič 2 nič 1 nič 4 vzpostavitev nove vrstice SND 7661, lebe 6037, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Potem glasujemo uh, v vrstici o AMIFI 18.03.01 ter uh, 0.2, 0.3 in 0.4. To so predlogi LIBE 6.055, SND 7.658, LIBE 6.056 in SND 7.659. Kdo je za? Proti zdržani, zavrnjeni. Vrstice 33, nič 2, nič 1, nič 1. Ter vrstice 33, nič 2, nič 1, nič 2. Predlog smembe FEM 4, 6, 4, nič 6. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprijet. Pripombe. Vrstica nič 9, nič 5, nič 1. Predlog Kult 6146, SND 7651, zeleni 8458, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. Vrstica nič 9, nič 5, nič 5. Z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Predlog Budž 4617, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. Vrstica 15 nič 4 nič 2, predlog kult 615 nič, SND 7652 in zeleni 8457, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. Vrstica 16 nič 3 nič 1 nič 3, bud 4619, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. Vrstica 16 nič 3 nič 1 nič 4, avko 6 7 3 9. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijet. Vrstica 16 nič 3 nič 4, kul 6 1 1 1. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijet. Vrstica 17 nič 4 nič 2, predlog buč 4 7 5 6, guje 7 nič 5 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprijet vrstica 17, nič 4, nič 4. Prvi predlog spremembe NV 5, 4, nič 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. In GUE 7, nič 5, 5 in BUČ 4, 7, 5, 7 sta brezpredmetna. Vrstica 18, nič 2, nič 1, nič 2, BUČ 4, 2, nič 5. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejet. Vrstica 18, nič, 3, nič, 1, nič, 1. Buč 4, 5, 2, 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Vrstica 18, nič, 4, nič, 1, nič, 1. Prvi predlog, kult 6, 1, 4, 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Drugi predlog pri tej vrstici, avko 6, 7, 4, 1. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprijet. Vrstica 18, nič, 4, nič, 1, nič, 2, avko 6, 7, 3, nič, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Imamo predlog Budž 4531, povračilo stroškov za pripravo in zbiranje, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet zdržani, sprejet. Vrstica 33 nič 2 nič 1, guje 7 nič 6 4 in buč 4 7 6 6, to je za, proti, zdržani, zavadnjen. Vrstica 33 nič 2 nič 2, dva predloga, prvi alde 7 7 8 5, to je za, proti, zdržani, sprejet. Potem pa predlog FEM e 6408 in zeleni 8460. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Vrstica 33 nič 2 nič 3 nič 2, zeleni 849 nič. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Vrstica 33 nič 4 nič 1 in ko 6653. 3 digitalni enotni trg, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Budž 4532, eh, znanje potrošnikov, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Zdaj pa prehajamo na razdelek 4. Tu imamo tri podrežnike sklope, oziroma štiri podsklope. Prvi, ki ponovno spostavlja raven sredstev, podrobnosti najdete v prilogi v prvi tabeli, kdo za, proti, zdržani, sprijet. Drugi podsklop, ki presega osnotek proračuna, v prilogi v tabeli 2, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Tretji podsklop, ki je pod osnutkom proračuna in rezerve, pod rezervo, najdete podrobnosti v tretji tabeli, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. In pa četrti podsklop, prenos eh, posebnih predstavnikov EU. Podrobnosti so v tabeli 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Mislim, da pri posebnih vrsticah uh, od nič 1, nič 3, nič 6 v nadaljevanju lahko glasujemo v uh, eh, svežnu pri nič ena, nič ena, nič tri nimamo o čem glasovati, ampak če dovolite, potem lahko glasujemo o vseh eh, predlogih, kdo je za, dvignite roke, kdo je proti, dvignite roke, kdo se vzdrži. Ti predlogi sprememb so zavrnjeni. V vrstici 19.03.02 imamo predlog spremembe GUE 7269, ki presega posnotek proračuna, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Potem pa imamo tudi budž 4304, ki je pod eh, proračunom, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen od 20 nič 2 nič 1 do 21 nič 2 nič 6, mislim, da lahko glasujemo v svežnju. Kdor podpira te predloge, prosim naj dvigne roko. Kdo je proti? Se, če se kdo zdrži, naj dvigne roko, ti predlogi so zavrnjeni. Vrstica 21 nič 2 nič 7 nič 5. Tu imamo predlog GUE 7129, ki presega osnutek proračuna. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Potem pa imamo budž 4441 in budž 4510 in še vrsto predlogov, ki so pod proračunom do 21.71, o tem lahko glasujemo skupaj. Kdo je za te predloge, naj dvigne roko, kdo je proti, se kdo zdrži. Ti predlogi so zavrnjeni. Zdaj pa kompromisni predlog v vrstici 22.21.1, ki presega osnotek proračuna za 25 milijonov, kdo je za, proti, zdržani, sprijet predlog GUE 7271 je s tem brezpredmeten. Zdaj pa mislim, da lahko glasujemo v svežnju v vrsticah 22 nič 2 nič 3 nič 2 do 22 nič 2 nič 4 nič 1. Kdor je za te predloge, naj dvigne roko. Kdo je proti? Zdržani. Ti predlogi so zavrnjeni. Zdaj pa kompromisni predlog v vrstici 22.4.1.4, ki presega snutek proračuna za 16 milijonov 620 tisoč 837 evrov, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Posledično je predlog UE 7272 brezpredmeten. Zdaj pa lahko svežno glasujemo o vrsticah od 22.4.1 do 22.4.4, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeni. Prsica 23, nič 2, nič 2. Guje 7, nič 5, 6. Kdo je to presega proračun? Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 23, nič 3, nič 2, nič 2 je vrstica. Predlog guje 7, nič 5, 9. Tudi presega proračun? Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Zdaj pa je ločena glasovanja o novih vrsticah vrstica 19.02.3, predlog AFET e 5.2.2.3. Nova vrstica, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjen 19 proti 17. Pripombe. Vrstica 13 nič 7 nič 1, buč 4 2 1 nič gospoda Vogeja je bil maknjen. 19 nič 2 nič 1, buč 4 5 2 4 kolege Belderja, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Vrstica 19 nič 6 e nič 1, AFET 5 2 2 nič, EPP 8 nič 2 3, Buč 4 4 nič 9. Da za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 21 nič 2 nič 1, sodelovanje z Jožo z Latinsko Ameriko, DV 5 8 5 7. Sprememba naslova najprej, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet zavrnjen, osredotočanje na tiste z največjimi potrebami, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 21 nič 2 nič 1 nič 2 sodelovanje z Azijo 95912 glasujemo eh, po delih na zahtevo SND prvi del kdo je za se upravičujem pravi predsedojoči še prej pri vrstici 21 nič 2 nič 2 sprememba naslova, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Zdaj pa predlog DV5912, prvi del, na zahtevo SND, prvi del torej, kdo je za, proti, vzdržani. Prvi del je zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Drugi del je zavrnjen. Buč 4526 pri isti vrstici. Svoboda veroizpovedi, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vrstica 2, 1, nič, 2, nič, 3, 9, 5, 8, 5, 8, sprememba naslova, kdo je za, proti. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Glasujemo o DV5858 pri vrstici 210203. Konec glasovanja. Zavrnjen 19 glasov proti 17. V isti vrsti. V vrstici 2, 1, nič, 2, nič, 4, 2 predloga, ver 8, 4, 5, 9, 4, 9 in budž 4, 6, 1, 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. V isti vrstici predlog budž 4, 5, 2, 8, zaščita ranljivih skupin, antisemiti, antisemitizem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. V vrstici 21.02.05 95913. Najprej sprememba naslova. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 20 glasov proti 17 drugi predlog spremembe. Izdatki morajo v celoti spoštovati uredbe za razvojne sodelovanje, izkorenjenje revščine, kdo je za, proti. Lepo prosim, če dvigate roke. Še enkrat, kdo je za, kdo je proti. Bomo preverili. Prosim, če glasujete. Ste vsi glasovali? Očitno ne. En glas manjka. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 proti 18 in en vzdržan. Se opravičujem, pravi predsednik, ampak resnica 21 nič 2 nič 3. Bud 4527, eh, eh, svoboda veroizpovedi, o tem nismo glasovali. Mislim, da smo glasovali in da je bil rezultat negativen. No, no, ampak imamo dovolj časa, ker razumemo si čas. Torej, tiste, o čemer moramo glasovati. Torej, Budž 4527. Ne, tu smo. O tem smo glasovali, pravi predsednik. Bon, on vient. Bon, alors, on vient maintenant à la ligne 21-02-06. Zdaj nadaljujemo pri 21-02-06. DV5914, najprej sprememba naslova. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bom preveril, ampak mislim, da bo rezultat enak kot prej in da bo zavrnjeno izboljšanje izobraževalnega sistema, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. V vrstici 21 nič 2 nič 7 nič 3, 9, 5, 9, 1, 5 in zeleni 8, 4, 6, 2, zdravstveni sistem in socialna zaščita. Kdo je za? Proti? Zdržani. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 glasov proti 14. S in D 7553 enakost med spoloma. SRHR. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen sem šest štiri nič štiri enakost med spoloma, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Vrstica 21 nič 2 nič 7 nič 4, deve 5 8 6 3 in zeleni 8 4 6 3, skrbniški sklad, kdo je za, proti, zdržani. Preverili bomo elektronsko preverjamo, prosim, če glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjen 23 glasov proti 14. Vrstica 21 nič 2 nič 7 nič 5. Buč 4221, SND 7563 in zeleni 8480, zmanjšanje revščine. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Zdaj pa imamo predlog DEVE 5916. Na zahtevo socialistov in demokratov bomo glasovali v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani. Prvi del je zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vrstica 21 nič 2 nič 8 nič 1, FEM 64 nič 5, povečanje sredstev za SRHR, zapolnitev vrzeli, ki jo je pustila Trumpova administracija, kdo je za, ja, smo aktualni. Proti? Zdržani, zavrnjen. SND 7566. Povečanje sredstev za SRHR. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. Buč 4518. 20 odstotkov za MSP-je in dualno izobraževanje. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujte, prosim. Skrutaj klu. Konec glasovanja. Sprijet 22 glasov proti 15 vrstica 21 nič 2 nič 9. Tu imamo zahtevo po glasovanju po delih strani skupine SND. Prvi del pri predlogu DV5917, torej prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Prvi del je zavrnjen. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Vrstica 21.04.01, predlog AFET e 5358. Vse 15 milijonov evrov za ukrepe v Turčiji. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. zdaj pa spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in podpora demokratičnim reformam. Tu skupina SND zahteva glasovanje po delih pri predlogu Buč 4529. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. Vrstica 22 nič 2 nič 3 nič 2, predlog AFED 5351, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. SND 7565, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstice 22, nič 2, nič 4, nič 1, programi za več držav, regionalna integracija in teritorijalno sodelovanje, AFET 5, 2, 1, 6, ALDE 7, 7, 9, 3, sprava na Zahodnem Balkanu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Vrstica 22, nič 4, nič 1, nič 4, bud 4, 5, 3, nič proti financiranju sovraštva, nasilja in terorizma, kdo je za, proti. Vzdržani, zavrnjen. Vrstica 23, nič 2, nič 1, DV 5892, SND 7556 in zeleni 8481. Geografska in sektorska uravnovešenost, kdo je za, proti zdržani, sprejet. Tako, mislim, da nam bo uspelo zdaj glasovati tudi še o prihodkih in posebnih inštrumentih. Imamo nove vrstice pri prihodkih. Najprej dva predloga z istim namenom. GUE 771 in BUČ 4773, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. In pa še en predlog, oziroma drugi sklop predlogov, GUE 770 in BUČ 4772, kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? Tudi torej, ta dva predloga sta zavrnjena. Zdaj pa posebni instrumenti. Vrstica nič 4, nič 4, nič 1, IGF. E Predlog buč 4, 4, 5, 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sledita dva predloga spremembe v vrstici 13.6.1, predlog ALDE 78777 in BUČ 4592. Oba presegata proračun, oziroma osnutek proračuna. Kdo je za? Proti? Zdržani? Predloga sta zavrnjena. V vrstici 40 nič 243 rezerva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, prvi predlog buč 4457, poskuša zbrisati to vrstico, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Potem predloga ECR 8324 in buč 4267, kjer gre za izbriz zneskov, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Vrstica 40 nič 244, rezerva za Evropski sklad za solidarnost, Budž 3 nič 2 nič, kompromisni predlog poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Potem je tu predlog Budž 4225, ki je brezpredmeten. Enako velja za Alde 7902, Rigi 6. 524 in buč 4609. Prihajamo na pripombe. V vrstici 13601 dva predloga. Alde 7877 in buč 4592. Žrtve napadov, žrtve terorističnih napadov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predloga sta sprejeta. je pense que nous avons le temps Zdaj pa mislim, da imamo dovolj časa, da lahko glasujemo tudi še o pilotskih projektih in pripravljalnih ukrepih. Se strinjate? Najprej imamo sklop katerega podrobnosti so v prilogi. Če bo sprejet, bodo vsi ostali predlogi sprememb o pilotskih projektih in pripravljenih ukrepih brez predmeti, eh, za izjemo tistih, o katerih je potrebno glasovati ločeno. Torej, glasujemo o tem sklopu, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Zdaj pa glasujemo ločeno. Eh, in sicer gre povsod za izbris ali vrstic ali eh, zneskov. Mislite, gospod poročevalec, da lahko glasujemo v svežnju? Dobro, glasujemo v svežnju in glasujemo vseh. Kdo je za? Prosim, naj dvigne roko. Kdo je proti? Vse, kdo vzdrži? Mislim, da je večina proti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 bo razposlan uh, danes, kajti vse je odvisno tudi od rezultatov glasovanj o uh, odobritvi sredstev in lahko povem, da bomo jutri popodanski del se odpovedali. Tisto, kar, bomo, kar moramo še opraviti, mislim, da bomo lahko brez težav zaključili jutri zjutraj. Vsem vam eh, čestitam in se vam zahvaljujem, da ste bili tako učinkoviti pri tem glasovanju. To je plod dela naših eh, poročevalcev, ki so odlično pripravili predloge sprememb, pa tudi vseh sodelavcev, asistentov in političnih svetovalcev. Mislim, da si zaslužijo aplaus za svoje odlično delo. Ali ima kdo kakšno prošlo za besedo v sklopu točke razno? Če ne, prekinjamo sejo do jutri zjutraj ob devetih.